Glasovanje pa bo potekalo takoj zdaj. Začenjamo z glasovanjem najprej o razmerah. Na tajskem tukaj imamo samo eno glasovanje o skupni resoluciji petih političnih skupin. Ni predlogo spremem, zato kar končno glasovanje, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa prehajamo na skupno resolucijo petih političnih skupin o pravici do izobraževanja v pridnesterski regiji. Nekaj glasovanj imamo. Najprej četrti stavek prvotno besedilo. Tukaj je napovedan ustni predlog svojega gospoda Prede. Prosim. Mikrofon, pite. Mikrofon. Mikrofon. Hvala. Predlagam, da na koncu četrtega odstavka dodamo eh, z posodabljanje informacij o pridržanju računovodje, eh, ravnatelja in eh, šoferja gimnazije. Kdo ogovarja? Ne. Potem bomo glasovali v tej obliki. Četrti odstavek za, proti, vzdržani, sprejeto deveti odstavek, prvotno besedilo, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smem v ena, za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava A, dva dela, prvi del, za, proti, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. Uvodna izjava I, prvotno besedilo, tudi tukaj imamo ustni predlog smembe gospoda Preda. Hvala lepa, gospod predsednik. Tako kot prej, tudi tukaj gre samo za posodobitev. Na koncu te uvodne izjave.

Hvala lepa. Gre za tehnični predlog spremembe. Septembra 2014, tukaj bi rekli najkasneje avgusta 2014, na mesto septembra bi tukaj napisali avgust, to je eh, manjši popravek, ampak s tem bo besedilo usklajeno z ministerskim besedilom in upam, da je to tudi eh, v redu za ostale politične skupine. Hvala lepa. Nekdo proti? Ne. Potem bomo v tej obliki glasovali. Ali kdo ogovarja? Gospod Preda? Ampak to ni dovolj. Also, wir stimmen in dieser Form über den. Torej, glasujemo o vodni zavi o prvotnega besedila. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo, vodna izjava O, glasujemo. Haben alle abgestimmt? Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tako. Sedaj pa resolucija kot celota. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sedaj pa še zadnje glasovanje današnjega dne in tudi tega tedna. Namreč Bahrajn, zlasti primeri Nabila Ranjabe, Abdul Hadija Al-Kavadža in Ibrahima Šarifa. Imamo resolucijo štirih političnih skupin in nekaj ročenih glasovanj. Osmi odstavek, prvotno besedilo, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Po osmem odstavku, predlog smo imeli ena, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Deveti odstavek, prvotno besedilo, prvi del za, proti, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto, deseti odstavek, prvotno besedilo, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto, dvanajsti odstavek, predlog spremembe tri, za, proti, vzdržani zavrnjeno, proti, In še po 14. odstavku pravi sem embe dve za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa resolucija v celoti, poimensko glasovanje glasujemo. Alle abgestimmt. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Soglasno sprejeto sedmimi vzdržanimi glasovi. Čestitke vsem avtorjem prijetno po domov. Gospod Odi, postopkovno vprašanje. Zaprosil sem besedo takrat, ko smo glasovali o mnenju parlamenta, o uredbi komisije eh, v zvezi z prilagajanjem kvot za eh, jezik, za emisije. Moje vprašanje se nanaša na večjezikovnost. Uredba, o kateri smo glasovali, eh, ni na, eh, ni na spletnem mestu in ni bila prevedena, kar pomeni, da smo kot parlamentarci glasovali o e, uredbi, ki e, ni bila v skladu z pravili več jezikovnosti. In e, to je nedopustno. In zato prosim, da se več jezikovnost e, ne krši več v našem parlamentu. Hvala lepa, kolega Odi.